vendar pa ni bilo možno vlagati predlogov sprememb. Proti temu smo nasprotovali in temu nasprotovanju do danes niste odgovorili, čeprav je pravna služba sama pojasnila, da morajo biti predlogi sprememb dopustni. Več poslancev je zaprosilo, da pravna služba in odbor AFKO podata mnenje v zvezi s tem postopkom. Tudi to ni bilo dovoljeno. Poleg tega so bili predlagani um, predlogi sprememb, ki pa so enostavno umaknjeni. To, ta postopek pri poročilu Estrela so v nasprotju z poslovnikom in moje mnenje se sklada z mnenje pravne službe, kot je bila predstavljena v odboru in tak način dela, sploh ker gre za zaobčutljivo temo in ker na stotine državljanov demonstrira proti tem poročilu in ker gre tukaj za zadevo, kjer se skuša uh, uspešno uh, eh, inicijativo tudi uh, spodkopati, čeprav ima več kot milijon podpisov. Izražam protest proti temu nepravilnemu postopku. Hvala. Hvala lepa. Prejel sem pismo v zvezi s tem desetih uh, kolegov, ki je bil tudi odgovorjen zagotovo se torej ta kritika neodgovarjanja nanaša na koga drugega. Jaz sem to na to odgovoril. Tudi konferenco predsednikov sem seznanil z vsebinskimi argumenti, ki ste jih pravkar predstavili in konferenca je soglasno sklenila, da točka ostane na dnevnem redu za jutri. Ali bi še kdo kaj dodal v zvezi z današnjim dnevnim redom? Potem je dnevni red za ta teden sprejet. Hvala lepa. Sedaj pa skupna ribiška politika. Skupna razprava. Najprej priporočilo za drugo obravnavo pri skupni ribiški politiki, gospa Rodost. Besedo dajemo poročevalki.